o sprejetem sklepu v zvezi z Evropskim aktom o dostopnosti. Ponovno je komisarka Tyson tista, ki bo v imenu komisije spregovorila. Um, Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, zelo sem vesela, da vam lahko potrdim, da je komisija sprejela sklep o aktu o dostopnosti. To je priložnost, da se vam zahvalim za zelo pomembno sodelovanje in podporo, ki smo ga imeli v komisiji za vaše strani. Veste, da obstaja še cela vrsta ovir, ki onemogoča ljudem s posebnimi potrebami, da izvršujejo vse svoje pravice v družbi težko živijo, dodatne izzive imajo pri iskanju in ohranitvi delovnega mesta, nimajo ustrezne podpore pri izobraževanju in podobno. Tehnološke inovacije ponujajo potencijalne možnosti, velike možnosti za odpravljanje ovir. Elektronsko bančništvo, pametni telefoni, nakupi preko spleta in tako naprej. S tem se spreminja naša družba in naše gospodarstvo in življenje eh, oseb s posebnimi potrebami postaja eh, bolj enostavno. To pa istočasno ponuja tem ljudem nove možnosti za sodelovanje v družbi in za samostojno odločanje. Poslanke, poslanci, povpraševanje po za dostopne vere se povečuje. To je povezano tudi z staranjem prebivalstva. Nekatere ocene pravijo, da bomo leta 2020 imeli 120 milijonov evropejcev, ki bodo trpeli zaradi funkcionalne omejitve ali zaradi nekaterih eh, gibalnih uvir in podobno. Evropska komisija in Evropska unija se je v okviru eh, konvencije Združenih narodov o pravicah ljudi s posebnimi potrebami zavezala, da bo zagotovila ustrezno odpravljanje tudi arhitektonskih ovir. Vendar to smo v Evropski uniji do sedaj počeli vsak zase. Na evropski ravni potrebujemo sedaj ukrepanje, kajti zelo različna so pravila v državah članicah. Če tega ne bomo naredili na evropski ravni, se bo ta raznolikost samo še povečevala zato bo vse težje zagotavljati prodajo proizvodov in izvajanje storitev v čezmenjem prometu, pri tem pa upoštevati tudi posebne potrebe ljudi te vrste. Cilj tega predloga je torej odpraviti in preprečiti ovire med državami članicami, ki so posledica zelo različnih eh, pravil glede zagotavljanja dostopnosti. Želimo vzpostaviti evropske zahteve, ko gre za dostopnost. Holističen pristop bomo tukaj obrali. Industrija bo lahko ponudila več proizvodov in storitev v Evropski uniji za ljudi s posebnimi potrebami po bolj ugodnih cenah. Ta akt o dostopnosti vsebuje načelo dostopnosti, ne pa ponuja tehničnih rešitev, ki bi bile zelo podrobne. Torej obstaja možnost fleksibilnosti in inovativnosti. Po obširnih posvetovanjih s zainteresiranimi skupinami smo previdno izbrali ključne proizvode in storitve iz vsakodnevnega življenja, ki so najbolj pomembni za podporo uh, pri želi po neodvisnem življenju. Če smo uh, eh, vsi odkriti, vsak od nas lahko naredi nekaj za boljšo dostopnost. Recimo bolj jasne napovedi prihoda in odhoda vlakov na glasnih postajah in podobno. Ta predlog je dober tudi za gospodarstvo. Evropske zahteve ali pravila bodo omogočila lažje podjetjem, zlasti MSP-jem, prodajati v drugi državi članici oziroma v vseh državah članicah svoje proizvode. Tako se bo povečala čezmejno trgovanje in povečala se bo konkurenčnost. Javni organi, ki izdajajo eh, razpise za javna naročila, ko gre za mm, različne zadeve, bodo bolj gotovo vedeli, katera so pravila in zahteve, ki jih morajo upoštevati. Predlog se buje tudi uh, zdravorazumski pristop ki zagotavlja uh, uravnoteženost in eh, racionalnost. Na ta način smo upoštevali tudi potrebe mikropodjetij. Akt o dostopnosti dopolnjuje predlog direktive o eh, dostopu do spletnih strani javnih organov, ki ste ga že podprli. Ko gre za direktivo o dostopnosti na spletu, je svet že prišel do tiste, eh, tiste situacije, ko se bo verjetno lahko začel trialog. Upamo, da bo parlament pozitivno in konstruktivno prispeval v tem postopku, da bomo čim prej sprejeli to, ta predlog. Gospod in gospodje, prepričana sem, da je tu situacija, v kateri bomo vsi zmagovalci. Hvala za vašo podporo. In na podlagi tega predloga bomo lahko zmanjšali stroške evropskih podjetij, bomo pa na ta način tudi dolgoročno lahko pozitivno vplivali na javne proračunska sredstva in izboljšali situacijo ljudi s posebnimi potrebami. Ta direktiva, to, kar je najbolj pomembno, bo olajšala dostop ljudem z omejenimi gibalnimi sposobnostmi do izobraževanja, povečala njihove možnosti in priložnosti in jim dala nove priložnosti v vsakodnevnem odločanju in življenju. Na koncu naj še enkrat povdarim naslednje. Komisija je odločena povečati socialno pravičnost v Evropi. Nikogar ne smemo potisniti ob stran in ta predlog bo zagotovil gospodarsko rast in socialni napredek, eh, ki bosta pomenila nekaj pomembnega za vse. Hvala. Hvala, komisarka. Prva goro, govornica za ELS je Roza Estara Sferagut. Minuto in pol. Hvala. Prvič, oh, hvala gospe komisarki Tisen. To je nekaj, kar je sektor res zahteval In sama sem zastavila veliko vprašanj glede tega, kdaj bi to lahko sprejeli. To, na to čakamo že od 2012 pravzaprav. Dostopnost je tu ključnega pomena zlasti med invalidi, kajte to je predpogoj za to, da jim lahko omogočimo enakopravno udeležbo v družbi. Želimo izboljšati notranji trg storitev in predmetov, zato eh, da bi odpravili overje, ki obstajajo. Doslej je obstajala pač nekakšna fragmentiranost, kajti vsaka država članica je to eh, urejala po svoje. In imamo tudi konvencijo OZN glede invalidnih oseb. In v tej konvenciji v odstavku 9 piše, da moramo odpraviti uvere za invalide. Naj gre za bankomate, naj gre za kakšne druge storitve in tako naprej. E, gre za to, da ste, eh, se pravzaprav upošteva priporočilo 27 združenih narodov torej glede posebnega oblikovanja teh predmetov za invalidne osebe. Hvala za vse in da, Juta Steinruck. Predlog komisije za boljše proizvode in storitve, ki ne vsebujejo ovir, je pomemben korak za vsakodnevno življenje 80 milijonov evropejcev. Pomembno je, da v skupnem notranjem trgu imamo skupne standarde in da skupno enotno delujemo. Da bomo izboljšali življenje prizadetih oseb in zmanjšali stroške. Načelo uh, neoviranosti, ki ga uporablja komisija, izhaja iz konvencije Združenih narodov in to je nekaj, kar moramo preliti v prakso v Evropski uniji, v družbi, na delovnem eh, mestu. Tudi notranji trg lahko ponuja tukaj nove možnosti. Kajti, če ljudem, ki imajo ov, otežen dostop, olajšamo ta dostop, se bodo bolje lahko vključili v trg dela. Hvala. Dank und nun ist Frau Anthea McIntyre, McIntyre für die EKR-Fraktion für eine Minute im Wort. Anthea McIntyre za EKR eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Prejšnji teden sem bila gostiteljica nekega dogodka v parlamentu. Common Russell je prišel sem in je govoril o možnostih eh, za mlade, eh, ki so gibalno ovirane osebe. Gre za odločenega mladeniča, Britanca, ki je slep. Ampak invalidnost ne sme določati neke osebe. Ne sme biti ovira za to, da nekdo ima polno vlogo v družbi. Ta mladenič je povdaril, da je spletna stran inštitucij Evropske unije, da so te spletne strani popolnoma nedostopne. Ampak to je nespremljivo. Za Boga svetega dajmo vsaj lastno hišo spraviti v red. Ljud Saj veste, pregovor pravi, da tisti, ki živijo v steklenih hišah, ne bi smeli metati kamenja. Torej, naredimo uh, spletne strani evropskih institucij dostopne za vse. Hvala za Alde, gospa Marion Harkin, minuto in pol. Hvala. Najprej čestitam komisarka k temu, da ste se odločili za Evropski akt o dostopnosti. To je pomemben korak za to, da zagotovimo, da so vsi proizvodi in vse storitve dostopni osebam, z, eh, torej gibalno oviranim osebam. 120 milijonov ljudi živi v Evropi z eno ali drugo obliko uh, invalidnosti. Zato jim je treba omogočiti večji dostop do proizvodov in storitev. To je tudi finančno pametno in smotrno. Na ta način bomo imeli več eh, kupcev za te proizvode. Ta predlog se nanaša na različne storitve od računalnikov do eh, elektronskega bančništva, do zagotavljanja različnih oblik prevoza in tako naprej. Sami ste rekli, komisarka, da so tehnične rešitve tukaj zelo splošne, nepodrobne kar zadeva značilnosti posameznih proizvodov in storitev, o tem je govora, zato da postanejo bolj dostopne. Mislim, da je to pomembno za proizvajalce, za podjetja. Dostopnost pa je treba vključiti že v fazo oblikovanja oziroma dizajna posameznih eh, proizvodov. Na ta način bomo prišli do pravih proizvodov in storitev. Hitro postajamo digitalna družba, in na ta način bomo omogočili digitalno in socialno vključenost tudi invalidnim osebam. Martina Anderson za Goengel je naslednja. V Londonderryju smo sprejeli poseben akt za zagotavljanje dostopnosti. Zlasti potem, ko je zasebna preiskava ugotovila, da zaradi naše zakonodaje marsi komu kršimo temeljne človekove pravice in nasploh, zlasti pa invalidom. 80 milijonov invalidov bi moralo imeti dostop do bankomatov, do bančništva, pametnih telefonov, do vseh storitev, ki so za nas eh, najbolj običajne koliko jih je, ki morajo te storitve uporabiti, da pridejo sem v Strasbourg. Akt o dostopnosti bo države članice zavezal k temu, da sprejmejo potrebne ukrepe, da sprejmejo zakonodajo o zagotavljanju dostopnosti in na ta način bomo podprli izvajanje konvencije Združenih narodov, ki jo je tudi Irska ratificirala. Torej, gospa komisarka, ta predlog je sicer dobrodošel, ampak bi ga morali že zdavnaj prej sprejeti. Vseeno bolje kot nič. Hvala. V imenu zelenih gospoda Taranda ni. Zato je naslednji govornik Adam Koša. Minuto in pol imate. Tistel, soj, gospa komisarka, najprej se vam zahvaljujem, da ste izpolnili obljubo, ki ste nam jo dali pred manj kot enim letom, s tem, da ste sedaj predlagali ta evropski akt o dostopnosti. Treba je odpraviti ovire. To je absolutno nujno. Sami, gospa komisarka, ste povdarili, da bo do leta 2020 120 ljudi živelo v Evropi za eno ali drugo vrsto oviranosti oziroma invalidnosti. Torej, uh, vsak eh, peti evropski državljan bo trpel zaradi eh, te ali druge oblike oviranosti. Mislim, da moramo v te ukrepe vključiti tudi nekatere dodatna priporočila in akte, ki smo jih že sprejeli v Evropski uniji. Potrebovali bi predvsem opredelitev pojma dostopnosti. Mislim, da je to pomembno za prihodnje delo. Seveda je eh, pot pred nami še zelo dolga, predem se skupaj začelo veljati, ampak upati je, da bomo čez nekaj let le lahko začeli delati drugače v praksi. Na koncu dovolite, da povdarim naslednje. Sam sem zelo vesel, ko lahko pričakujem, da bodo ovire, s katerimi se sam soočam, enkrat izginile. Hvala, sedaj pa Katrin Stiller, dve minuti. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, komisarka. Pozdravljam predlog eh, o evropskem aktu dostopnosti. Kot so drugi rekli, je bila upravljena zelo dolga in težka pot, da smo prišli do sem. Vsekakor je treba omogočiti dostop do proizvodov in storitev vsem, ki imajo takšno ali drugačno obliko invalidnosti, če hočemo, da bodo polnopravno sodelovali v družbi. IKT računalniki, operativni sistemi, potem dostopnost eh, javnih spletov, kolegica je omenila nedostopnost eh, spletnih strani naših inštitucij. Ja, mislim, da je dobro najprej pomesti pred vlastnim pragom. Vsekakor pa mislim, da ta predlog zagotavlja odpravljanje diskriminacije na digitalnem enotnem trgu. No, to bi moral narediti ta predlog. V Združenih narodih načrtujejo pregled desetletnega življenja konvencije in predvsem bodo se nekateri posvetili tukaj izzivom, ki jih prinaša IKT. Vem, da je danes pozno, ampak prav je, da o tem razpravljamo v tem parlamentu tako, kakor v Združenih narodih. Komisijo bi prosila, da pripravi ustrezne izvedbene akte še v prihodnosti. Manj kot pet odstotkov knjig je v Evropi natisnjenih tako, da bi bile dostopne slepim. Dostopnosti, akta do, dosto, do, od dostopnosti ne moremo ločiti od nekaterih eh, drugih uh, ovir. Torej, ta akt in uh, pogodba iz Marakeša bi, morali, bi jo morali gledati skupaj. Hvala sedaj pa gospa Helga Stevens, minuto in pol. Thank you, voorzitter, collega's. Ik ben zeer blij met het. Hvala, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, zelo me veseli, da imamo sedaj Evropski akt o dostopnosti. To je samo majhen del tistega, kar se bojajo priporočila Združenih narodom. In Evropska komisija bo morala še nekaj dodati v zvezi z tem aktom. Mislim, da ne moremo govoriti o pravem notranjem trgu, v Evropski uniji, če ne bomo odpravili ovire in zagotovili dostopnost celi vrsti naših državljanov. Seveda to velja tudi za našo spletno stran. Danes obstaja podjetja, ki ponujajo svoje proizvode po vsej Evropi in ki morajo seveda začeti uporabljati enotna pravila, če hočemo, da bodo uspešna. invalidne osebe in podjetja morajo včasih tudi sodelovati, se pogovarjati med seboj. Vsekakor potrebujemo bo večjo dostopnost tudi v transportnih sistemih. Hvala, sedaj pa Dita Harancova, minuto in pol. Thank you, chair. Uh, madam... Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa komisarka. Več kot 80 milijonov evropskih državljanov s posebnimi potrebami si zasluži enakega dostopa ne le do trga dela, ampak tudi do enotnega digitalnega trga za nakup blaga in tudi za nekatere storitve. Toplo pozdravljam Evropski akt o dostopnosti. Vendar pa smo veliko predolgo čakali na ta predlog, zdaj pa moramo poskrbeti za to, da bo sprejeti akt na koncu prinesel tudi praktične rezultate. Moramo se obrniti od diskriminacije k ukrepom in obenem tudi poskrbeti za vse potrebe, ki jih imate posamezniki v vsakdanjem življenju. Kot poročevalka za spletno dostopnost, pa mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi nam obrazložili, kako vidite povezavo med obema zakonodajnima aktoma. Dobro je, da imamo zdaj sklic v uvodnih izjavah, pa tudi v obrazočitem memorandumu, vendar pa mislim, da bi morali dobiti dodatna pojasnila, preden bomo začeli s trialogom glede te direktive po novem letu. Prav gotovo vam lahko zagotovim, da Evropski parlament eh, ne bo odrekel podpore širšemu področju uporabe akta o dostopnosti, če ne bomo dobili tudi jasne vključitve določb o dostopu do spletnih strani osebe s posebnimi potrebami potrebujejo popoln dostop do digitalnega trga in tudi do spletnih storitev. Tukaj ne gre le za spletne strani. Hvala, sedaj pa zadnji postopek CatchDI danes večer. Najprej Mihajla Šrojtova, eno minuto imate na voljo. Misaško, eh, htjela bih vystoupiti. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa komisarka. Želela bi povedati nekaj. Podpiram to kar ste povedali ob zaključku vaše izjave in sicer, da obstaja potreba po zagotavljanju dostopa do izobraževanja invalidnih oseb. To je temeljni predpogoj, na osnovi katerega lahko zagotovimo, da bodo na voljo nekatere storitve, digitalne storitve in da se bodo te storitve tudi v celoti uporabljale. Menim, da smo se vsi strinjali glede tega, da moramo podpreti dostopnost. Vendar pa se pokažejo nekatere težave, ko je treba zagotoviti finance. In to vemo že iz lastnih izkušenj, že na osnovi nacionalnih proračunov. Podariti moramo naslednji argument. Kakovost izobraževanja in dostopnost do izobraževalnega sistema ta naša dožnost. To je imperativ, to je naložba za prihodnost. Hvala. Olga Šihalova ima sedaj besedo, eno minuto. Děkuji za slovo, vážená paní komisař. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa komisarka. Evropski akt o dostopnosti je nekaj, kar prav gotovo toplo pozdravljamo čeprav se včasih o tem težko pogovarjati na Evropskem svetu. Temu smo bili priča, ko smo se pogovarjali o direktivi o dostopnosti do javnih spletnih strani. In zato je še kako pomembno, da je ta direktiva življenska. To je dokument, ki zbuja visoka prečakovanja v skupnosti oseb s posebnimi potrebami in upam, da rezultat teh pogajanj bodo frustracije. 80 milijonov invalidnih oseb se srečuje številnimi ovirami, s katerimi se mora srečevati vsak dan in jih tudi premostiti. Boljši dostop blaga in storitev je bistvenega pomena, če želimo izboljšati življenje oseb s posebnimi potrebami, pa tudi starejših ljudi. In naravno zaradi tega bi želeli podpreti ta akt in upam, da bodo države članice storile isto. Hvala, sedaj pa vi, gospod Marija, ste zadnji govornik. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάνω. Najlepša hvala, gospa predsednica. V Evropski uniji je danes 80 milijonov zločeno, ljudi z zločeno obliko invalidnosti in mislimo, da je ta pobuda še kako pomembna. Gre torej za Evropski akt o dostopnosti za osebe s posebnimi potrebami do trga dela, do izobraževanja. To je temeljni vidik socialnega varstva. Oseba s posebnimi potrebami ima le 25-odstotno možnost, da se zaposli, v primerjavi za 60-odstotno možnost za ljudi brez posebne potrebe. Tukaj govorimo o zelo veliko ljudeh v Evropskih uniji. 84 odstotkov osev s posebnimi potrebami pri nas je izven trga dela in memorandum je pravzaprav še zapletel življenje tem osebam, ki so bili vključeni v proces trojke posebna podpora za te osebe je bila drastično omejena in na nekateri so bili tudi socialno izključeni. Hvala sedaj pa še enkrat v imenu komisije komisarka Tyson. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovane kolegi in kolegice, poslanke in poslanci, vsem se zahvaljujem za vašo podporo pri tem predlogu. Upam, da bomo lahko dobro sodelovali pri tem, da se je ta svežen. Upam, da bo kmalo zaključen in potem ga bomo lahko začeli zelo hitro tudi izvajati. Poskrbeti moramo za to, da bomo tudi sami veliko bolj dostopni v smislu razpoložljivosti naših orodij, predstavitve naših informacij, vse to, kar objavljamo na spletnih stranih Evropske unije, Evropske komisije. vse, kar naj bi objavili v okviru tega svežna, seveda moramo objaviti tako, da bodo do tega dostopali tudi osebe s posebnimi potrebami. Moramo se držati svojih zavez. In prav gotovo je mogoče določene stvari še izboljšati. Tega se mora razvijati tudi komisija, seveda. Helga Stevens, še vedno ste z nami, to je dober predlog, prav gotovo, vendar bo to pomenilo tudi več stroškov za podjetja. Seveda so podjetja tudi pomembna, vendar smo želeli stroške čim bolj omejiti, tako da bodo podjetja imela tudi določene možnosti. Skušali smo oblikovati mehanizem, ki bo ustrezen za vse. Seveda razmišljamo tudi o novih storitvah, o novih proizvodih. Ne, govorimo torej o tem, da bi izvajali nekakšno form, reformo področja, ki že dobro deluje. Skušamo torej ohraniti stroške čim niže. Če pa bodo stroški še vedno previsoki, potem bo to pomenilo naslednje. Če želite popolnoma spremeniti neko storitev, potem se vedno podjetje vedno to lahko priglasi Evropski komisiji. Vendar moramo poskusiti paziti na to, da se bodo vsa pravila spoštovala. Seveda bomo upoštevali stroške za podjetja, vendar si želimo, da so storitve skladne tudi številnimi zahtevami, med katerimi je prav gotovo tudi dostopnost. Če bodo vsi lahko nekaj uložili v to, potem bomo laže uspeli. Glede funkcionalnih zahtev pri zagotavljanju dostopnosti do javnih storitev, mislim, da se lahko navežemo na samo področje uporabe tega akta, direktiva, o kateri se moramo še pogajati, kmalo bomo začeli s trialogom področje uporabe v tem primeru nekoliko drugačne. Tukaj gre predvsem za zasebne spletne strani in funkcionalne zahteve so v tem primeru enake kot v primeru javnih spletnih strani. Kar pa zadeva pravice intelektualne lastnine, Marakeška pogodba predvideva izjemo v primeru pravice intelektualne lastnine za tiskane knjige, ki so potem pretvorjene v brajlovo pisavo. V tem primeru ne gre za tiskane knjige, ampak za elektronske knjige, ki jih mogoče naročiti spletne strani. Pozivamo k temu, da bi bile vse te knjige dostopne do oseb, ki jih ne morejo prebrati vizualno, ampak jih lahko preberejo za uporabo drugih metod slepi ali slabovidni seveda morajo imeti na voljo to možnost, da lahko berejo te knjige. In če bomo upoštevali to že pri samem snovanju teh knjig, potem bodo te prilagoditveni stroški precej eh, nizki in tako bomo zagotovili zelo veliko dostopnost za vse. Zahvaljujem se vam za podporo in eh, upam, da bomo lahko šteli na vašo podporo in sodelovanje tudi v prihodnosti. Hvala, gospa komisar.